in razlogi stališča komisije. Naslov bo objavljen v zapisniku tega zasedanja. Tri mesečni rok, v katerem lahko parlament pove svoje stališče, bo začel teči jutri 19. septembra 2014. Zapisnik tega zasedanja bo predan v odobritev parlamentu na začetku naslednjega zasedanja. Če ni ugovora, bomo poslali naslovnikom resolucije, ki smo jih danes sprejeli. Zasedanje Evropskega parlamenta je zaključeno. Hvala lepa.